Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen, welcome back to the afternoon session with two items on the agenda. Dame in gospodje, na dnevnem redu za danes popovdan imamo dve točki. Najprej izmenjavo z gospodom Blankom Lopezom, španskim ministrom za promet in predsedujočim svetu, potem pa imamo izmenjavo mnen z ljudmi, ki imajo denar, se pravi s predstavniki Evropske investicijske banke. Upamo torej, da nam bo predsedujoči svetu povedal vse tisto, kar si želimo narediti, potem pa nam bo banka povedala, da to ni možno, ampak videli bomo, kako bo. Minister mora četrt do oditi da bo lahko prispel v Madrid na glasovanje in zato ne bomo nič zavlačevali, gospod minister. Beseda je vaša. Potem pa bomo imeli še vprašanja. Minister, izvolite. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. Dame in gospodje, ko sem 27. januarja nastopil pred vami, sem povedal, kakšna je v grobem španska prometna politika. Dal sem vam tudi dokument o prioritetah, v katerem je bila vsebovana tudi vsebina trojnega predsedovanja Belgije, Mačarske in Španije. Danes sem ponovno pred vami, da vam povem, kakšen je bil napredek do sedaj. 12. februarja smo v La Coruni imeli neformalni ministerski sestanek in pod predsednik te hiše se je tudi tam pojavil gospod Martinez, tudi komisar za promet gospod Kala s poimenovanjem 10. februarja. Potem smo imeli zelo plodno razpravo, katera namen je bil izboljšati tudi učinkovitost eh, mestnega in primestnega prevoza. In sicer na podlagi akcijskega načrta komisije. Rezultat tega je, da bo zaključni dokument, ki ga bomo posredovali na zasedanju sveta junija. Tam bomo opredelili strateške smernice na tem področju, upoštevaje seveda načelo subsidijarnosti. Upamo, da nam bo to omogočilo tudi napredek v boju proti podnebnim spremembam in da bomo lahko izboljšali kakovost življenja evropskih državljanov. Poleg tega smo na neformalnem zasedanju pogledali, kako se da povečati varnost v letalskem prometu. Odlo izrazili smo odločenost, da naredimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo najvišjo stopno varnosti na področju letalskega prometa. Da bi to dosegli v prihodnje, pa se želimo osredotočiti na skupno strategijo, razvito na ravni Evropske unije. Menimo, da za učinkovito zaščito naših državljanov potrebujemo visoko tehnologijo, ki mora igrati ključno vlogo. Zato smo mnenja, da postavitev skenerjev na letališčih predstavlja eno od možnosti, seveda ob predpogoju, da se spoštuje zdravje ljudi, zasebnost in da se zagotovi, da so druge zasebne pravice učinkovito zaščitene na ravni skupnosti in da bodo državljani ob potovanju doživeli kar najmanj neprijetnosti. Zato pozdravljamo željo komisije, da v bližnji prihodnosti predstavi poročilo o uporabi tehnologije skenerjev, kar bomo uporabili kot podlago za zakonodajni predlog komisije, ta pa bo podlaga za neko strategijo postavitve skenerjev. Treba je tudi povečati varnost na področju oziroma povečati sodelovanje na področju varnosti. To velja tako za dvostranske, kot tudi za večstranske odnose, recimo na ravni mednarodnega združenja za letalski promet. Globalna grožnja zahteva globalno odzivanje. Med 15. in 17 februarjem je Madrid gostil sedmi pogajalski krok za drugo fazo razprave o letalskih storitvah za ZDA, kot verjetno poslanci vedo. Tu smo nadaljevali naše zasedanje januarja v Washingtonu. Na pogajanjih smo se pogovarjali o okoljskih zadevah, o konkurenčnosti, kot tudi o socialnih predpisih. Še vedno pa je potrebno doseči še večji napredek na določenih ključnih področjih. Recimo gre za možnost naložb v letalske prevoznike in gre tudi za resnično odpiranje trga. Z Ministrstvom za promet smo se dogovorili o novem krogu pogajanj, ki naj bi se začel danes v Bruslju. In prepričan sem, da nam bo to omogočilo nadaljni napredek. 25. in 26. februarja je potekala tudi konferenca o enotnem nebu v Madridu. Ob koncu je bila sprejeta tako imenovana Madridska deklaracija, pa tudi načrt, ki vsebuje več kot 60 pobud za izvajanje tega strateškega projekta za Evropsko unijo. To je velik korak naprej drugi svežen zakonodaje o evropskem nebu naj bi bil sprejet ob rokih, kot so bili določeni. Upamo, da se bo to zgodilo čim prej in da bomo od sedaj do leta 2014 dosegli napredek. Gospod predsednik, s tem bomo dosegli resnično enotno nebo, kar bo omogočilo večjo učinkovitost družbam, kar bo zmanjšalo vpliv letalskega prevoza, ter izboljšalo varnostne standarde v evropskem zračnem prostoru. O tem sem poročal tudi 11. marca na sestanku ministrov. Na svetu smo sprejeli splošno smirnico glede osnutka uredbe v zvezi z raziskavami in preprečevanjem nesrečen incidentov v civilnem letalstvu tem smo dali preiskovalcem večje pristojnosti, pa tudi zaščitili občutljive informacije. Ta dokument tudi daje večjo težo varnostnim priporočilom ter zaostruje pogoje glede pomoči žrtvam. Naj povdarim, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da imajo državljani informacije o tem, kdo je bil na letalu, če recimo pride do nesreče. Ne želimo, da bi bilo veliko zaskrbljenosti, zmede, pa ne želimo pa zmede tudi na strani letalskih prevoznikov. Želimo, da imajo ljudje čim prej dostop do imen oziroma do njih svojih sorodnikov in prijateljev. Zato Naj bi minilo največ dve uri, preden se dajo na voljo seznami potnikov. Komisija ima tri tehnične pridržke glede predloga uredbe. Upamo pa, da bomo kljub temu v prvem branju lahko dosegli dogovor z vašim parlamentom, gospod predsednik, če je le možno še v času španskega predsedovanja. Naj vas še obvestim, da smo v svetu slišali več informacij glede obdavčitev v letalskem prometu. Tu so nekatera vprašanja, ki so še odprta in zato smo bili mnenja, da je morda dobro še počakati, dokler ne bo potekalo glasovanje v tem parlamentu, kar se bo zgodilo meseca aprila, preden si zadevo ponovno ogledamo. Poleg tega smo na svetu za promet dosegli splošno soglasje glede predloga direktive, glede prenosne oziroma premične tlačne opreme, s čimer naj bi zagotovili večjo svobodo gibanja v okviru notranjega trga Evropske unije. Ko bo dosežen dogovor glede delegiranih aktov, upamo, da bomo lahko s parlamentom dosegli dogovor v prvem branju, ponovno, če je le možno, še v času španskega predsedovanja. Lahko vam povem tudi, da je bil napredek dosežen in upamo, da bomo tudi dogovor dosegli k malo v zvezi z evropskimi transportnimi omrežji. Gre za predlog uredbe. Tudi tu smo glede delegiranih in izvršnih aktov dosegli dogovor s parlamentom. Upamo, da ko bo svet opravil prvo branje, bo parlament to sprejel v drugem branju, tako da bomo celotno zadevo lahko s tem zaokrožili. Prav tako smo sprejeli določbo v prvem branju glede predloga uredbe na področju kolektivnih pravic potnikov v pomorskem in cestnem prometu. Upamo, da bomo dosegli dogovor v drugem branju s parlamentom, kar bo omogočilo, da zakonodajo sprejmemo in s tem povečamo pravice potnikov v teh vrstah prometa. To bo omogočilo tudi več pravic ljudem za zmanjšanjo mobilnostjo. Ne nazadnje želim obvestiti poslance, da je svet sprejel skupno stališče glede predloga sklepa in priporočila sprejetega 2003. To predstavlja korak naprej v naših prizadevanjih za liberalizacijo prometa s sosednjimi državami. Na ta način bomo tudi lahko izvozili naše tehnične in socialne standarde v sosedne države. Poleg tega Vemo, da smo v prvih šestih mesecih veliko časa posvetili varnosti. Veliko smo se ukvarjali z enotnim nebom in trenutno smo ob koncu druge faze pogajanj glede storitev v zračnem prometu. Ta dogovor naj bi sprejeli ZDA. Za neformalnim srečanjem v Lakoruni smo tudi dosegli napredek in sicer želimo doseči več zapotnike v avtobusnem in pomorskem prometu. Veliko je še področji, kjer moramo napredovati na različnih področjih prometa, ki so prioriteta za špansko predsedstvo. Naj tukaj omenim revidiranje projekta TEN, kot je predlagala komisija, in tudi nadaljni zagon kar zadeva kriterije in metodologijo, ki se skrivata za tem revidiranjem. Podpiramo komisijo, da bi organizirali konferenco, ki bo potekala 8. in 9. junija v Saragozi. Tam naj bi ministri iz EU in sosednjih držav sodelovali v pogovorjih, prav tako pa tudi uradniki oziroma predstavniki komisije in tega parlamenta. To nam bo omogočilo, da si pogledamo sedanjost in prihodnost TNT. Še zlasti naj bi si ogledali elemente metodologije za opredelitev osnovnih omrežij. Potem so tukaj finančna sredstva ter koordinacija za pilotne projekte. Pogledali si bomo tudi vlogo omrežji TEN, kot način, ki nas bo povezal z državami sosedami EU. Na podlagi tega sestanka, junijskega zasedanja sveta, pa tudi napredka, ki ga bomo dosegli v naslednjih nekaj mesecih, upam, da vam bom lahko ob ustreznem trenutku poročal o napredku. Najkasneje meseca junija. Hvala lepa. Gospod minister, hvala lepa. Za tiste kolege, ki so prišli prepozno, naj povem, da mora minister oditi četrt do. Zato vas prosim, da za vprašanja ne porabite več kot tri minute časa. Prosim, nič dolgih govorov, tri minute, potem pa bom zelo odločno uporabljal kladivce. Gospod Groš, EPP, izvolite. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, gospod predsednik vlade. Običajno rečejo, da bodo prišli nazaj, vi pa ste držali svojo besedo. Sporazum z ZDA na področju letalskega prometa, kot veste, je v Washingtonu potekal sestanek, za nas ostavljata še dve zelo pomembni vprašanji odprti. Prvič, dejali ste, da je prišlo do napredka na področju konkurence. Ali vidite možnost sprejetja sporazuma, kjer ostane udeležba evropskih podjetij 24 odstotkov ali pa menite, da ZDA lahko pošljajo še drugačen signal? Drugič, izmenjava informacij. SWIFT je po mojem mnenju bil zelo pomemben proces med svetom in parlamentom, potem PNR. Videli smo, kakšna je potekala izmenjava in ta izmenjava bi lahko bila bolj gladka, da bi se izognili nesporazumom v prihodnje. Še zadnje vprašanje glede uporabe skenerjev. Uporaba skenerjev je zelo pomembna stvar. Ogledali smo si tehnologijo in tisto, kar nas najbolj zanima, je, kako gleda svet. Ali naj bi se to uporabljalo na vseh letališčih, ali naj bi tukaj obstajalo neke vrste medsebojno priznavanje. Kar zadeva pristojbine za varnost v letalskem prometu, se mi zdi, da je tukaj bil dosežen napredek, to pozdravljam, bi me pa resnično zanimalo, ali ste razjasnili vprašanje na ravni sveta, namreč, kdo je pripravljen plačati zakaj. Pravice potnikov. Seveda je to v naših očeh zelo pomemben vidik, ampak v drugi polovici svojega mandata se boste verjetno še vrnili na cestni in železniški promet. Glede transevropskih omrežij imamo vprašanje, ki se nanaša na sestanek, ki bo potekal v Saragozi. Kako gledate na to vi kot predsedstvo? Ali vidite nove kriterije tudi v odnosu do financiranja ali pa menite, da so tu nekateri projekti, ki jih je treba obravnavati prednostno? Prva točka se mi zdi zelo pomembna in zato upam, da ne bomo dobili sedaj nek, nekega novega seznama prioritet. Sajra. Hvala lepa. V imenu socialistov, gospod Al-Kadravi, tri minute. Hvala lepa, gospod minister, za vaše poročilo. To, da redno prihajate k nam, je zelo dober znak vaše zavezanosti do nas. Sporazum ZDA, na to se bomo še vrnili. to vprašanje me predvsej skrbi. In kolikor vem, smo tudi prejšnji teden imeli ta obisk. Zanima me skratka, kakšno je stanje po vašem mnenju? Ali menite, da bo v tem kratkem času možno doseči to, kar želimo? In kako gledate na ti dve točki? Točki, ki sta najbolj zahtevni. To pa sta dostop do trga strani evropskih proizvajalcev. In zanima me tudi, kako priti do bolj poštenih in transparentnih postopkov v zvezi s prepovedjo poznih nočnih letov, kar vpliva na ameriške letalske prevoznike. Pomembno je tudi, da to še ni konec vsega. V letalskem prometu je še veliko elementov, o katerih moramo govoriti in se skupaj od njih odločati. To so elementi, ki lahko izhajajo iz doseženega sporazuma. V mislih imam predvsem varnost. In tu je cel razpon vprašanj, ki jih moramo zaobseči poteka razprave, recimo v zvezi z um, postajami za vzdrževanje in govora je bilo o eksteritorijalnih postajah za vzdrževanje. Skratka, veliko bo še teh problemov. Potem TNT. Vsi se že veselimo sestanka v Zaragozi. Upamo namreč, da bomo tam videli sadove dela vrste delovnih skupin, ki se ukvarjajo z vsemi temi vprašanji, tako da se te razprave že zelo veselimo. Vemo, da gre razprava o prihodnosti TNT z roko v roki o, z razpravo o splošnem razvoju prometa. Morda bi nam lahko ob koncu povedali kaj več o splošnem odnosu sveta. Gospa Bilbao, imenu skupine liberalcev, tri minute, prosim. Presidente, buenas tardes in muchas gracias, señor. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospod Blanko in eh, hvala lepa za informacije, ki ste nam jih posredovali. Glede na to, kar ste povedali, bi se rada osredotočila predvsem na vprašanje TNT. Tukaj gre za prednostno nalogo 3. In sicer je to dogovor s francosko vlado, po katerem naj bi se tisti del te linije, ki se nahaja v Franciji, spremenil. To je povezava, ki naj bi šla skozi Cabreton in naj bi se povezala za hitro linijo. Ali nam lahko potrdite, da bo do te spremembe dejansko prišlo in če je res, ali nam lahko posredujete več informacij, ali obstaja dogovor za izgradnjo prioritetne linije s francosko vlado, če tega dogovora še ni, kdaj naj bi do njega prišlo in ne nazadnje, zakaj je do spremembe trase prišlo. Kar pa zadeva konferenco 8. in 9. junija v Saragosi, ki ste omenili, bi vas rada vprašala, ali bi se dalo doseči napredek tudi v zvezi z metodologijo na področju osnovnih omrežij in sistema financiranja pa tudi kar zadeva usklajevanje. Ali imate kak predlog za to, da na konferenci vse to uskladimo? Hvala, ker ste se držali predvidenega časa, gospod Kramer. Hvala lepa, da ste prišli sem, da nam poročate. Mislim, da bo gospa Lichtenberger postavila vprašanje o letalskem prometu. Jaz bi omenil troje. Transevropska omrežja in revidiranje leteh. To se sliši zelo dobro rekli smo, da mora biti prioriteta oska grla. Z denarjem, ki je na voljo, želimo doseči učinkovitost na področju prometa in okolja. Vendar pa moramo vedeti, da se proračun lahko potroši le enkrat in pri velikih projektih potem sredstev ne bo več. Ampak to so veliki projekti, ki bodo gotovi čez 20-30 let. In morda bi lahko porabili sredstva za več manjših projektov, eh, predorov, um, Lyon Torino, uh, Feldman Belbruke ali pa most v Messini. Kajti, če dosežemo nek projekt oziroma če naredimo samo 20-30 odstotkov projekta, ni to nič. Potem Druga stvar. Eurovinjeta, tega sploh niste omenili. Na začetku je Španija dejala, da v času španskega predsedstva ne želi ponoviti tega, kar sta naredili prejšnji predsedstvi in pozabili na to. V Evropi imamo mm, izkrivljeno konkurenco, promet je prepoceni in stroški okolja previsoki. Ali ste to zamovčali zato, ker ni možnosti, da bi to dosegli v času španskega predsedovanja? Kar pa zadeva pravice potnikov v ladijskem in avtobusnem prometu, treba jih je vzpostaviti, ampak biti moramo pošteni. Recimo pri železnici dobim 25 odstotno znižanje po eni uri zamude, pri dveh urah 100 odstotno povračilo. Pri letalskem prometu se znižanje vozovnice začne šele po treh urah. Ali ste predvideli te pravice enako pri vseh oblikah prometa, da ne bi prišlo do izkrivljene konkurence. Potem niste omenili e-mobilnosti. Ali pod električno mobilnostjo razumete samo avtomobile na električni pogon ali pa tudi mm, kolesa? tramvaje, vlake. Tudi to je elektromobilnost in tudi s tem lahko zaščitimo podnebje. Hvala lepa. Še šest poslancev je prijavljenih. Zaključujem torej seznam govornikov. Gospod Zile, Tusos, gospa Jala Sender, Lichtenberg in gospod Zasaga. Gospa Meissner. In to je to, nihče več. Kot rečeno, četrt pred uro mora minister stran. No, no. Če sedaj dvignete roko, lahko kar pozabite. Gospod Zile. Eh, Hvala lepa. Hvala, gospod minister, za vaš nagovor, v katerem ste predstavili načrtovani program dela. Moje vprašanje se nanaša na podobne teme, kot jih je omenil kolega Groš. In sicer gre za skenerje. Ali se to da primerjati z drugimi tehnologijami oziroma kakšno je mnenje sveta? Ali bomo dobili sistem, ki se bo lahko svobodno uporabljal ali bodo predvidene tudi alternativne možnosti? pri preverjanju varnosti. In potem še drugo vprašanje v zvezi z konferenco v Saragozi, torej TNT. Najpomembnejše vprašanje je financiranje TNT. Ali svet in ministri za finance opravljajo kakršnakoli posvetovanja na to temo? Če si pogledamo države članice, kakšen je položaj v posameznih državah članicah v zvezi z kohezijskimi sredstvi in možnostjo uporabe lasnih sredstev pri velikih projektih. Če si pogledamo to, potem se bojim, da države z zahtevnimi finančnimi projekti ne bodo zmogle financirati teh velikih projektov. In to je potem lahko razlog, da se ne izpeljejo projekti TNT. Dejstvo je namreč, da države članice imajo finančne težave. Ali teče kakšna razprava v tej smeri? Hvala, gospod Tusos. Hvala lepa. Razprava glede zračnega in pomorskega prometa kaže, kaj bo prinesel nadaljni razvoj tako za potnike kot za zaposlene. Poglejmo se družbe kot so British Airways, kjer je veliko socialnih nemirov, predvsem zaradi znižen. Potem Olympic Airways iz Grčije, tudi tam so se pojavili problemi in tudi pri Lufthansi se dogajajo podobne stvari. Posledice vsega tega so zelo zaskrbljujoče za delavce, pa tudi uporabniki morajo nositi finančno breme. Glede sporazuma med EU in ZDA smo mnenja, da je ta sporazum neuravnotežen, gledano gospodarsko, pa tudi kar zadeva demokratične pravice potnikov. Tudi zdravje uporabnikov je ogroženo. Zelo pomembne pa so tudi posledice za delavce v državah članicah. In še tretjič. Letalski prevozniki se bodo verjetno organizirali. Evropska unija pa mora predvideti varnostne standarde na letališči. Gospod minister, v, na področju Egejskega morja, recimo, se vsakodnevno dogaja, da se krši grški zračni prostor oziroma pomorski prostor, To počnejo turške bojne ladje, ki udirajo naše, na naše območje. Obstaja tudi nevarnost, da bi se lahko vključili tudi helikopteri letala Frontexa. Skratka, grška vlada je zagotovila veliko informacij v zvezi z kršitvijo našega zračnega prostora. Kaj počne Evropska unija? Ali boste obsodili kršitev grškega zračnega prostora? Ja. Gracias, señor presidente. Gospa Alvarez. Hvala lepa. Najprej želim izkoristiti to priložnost in mislim, da govorim v imenu vseh kolegov, ko se zahvalim za vašo prijaznost in gostoljubnost. Videli smo, da španska vlada transportu pripisuje zelo velik pomen zlasti v teh zahtevnih gospodarskih časih. Zanima me zasedanje na visoki ravni v Montrealu. Kakšno je stališče španskega predsedstva in Kakšno stališče boste zagovarjali glede operativne varnosti na področju, kjer so standardi visoki? Mislim, da gre za področje, ker nikoli nismo dovolj pozorni. In še vprašanje glede trenutnega stanja pogajanj ZDA in v zvezi s porazumom odprto nebo. Kot rečeno,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 Predstavili ste nam program španskega predsedovanja, zelo ambiciozno zastavljen, obenem pa je bilo govora tudi o financiranju varnosti v letalskem prometu. Rekli ste, da je to zelo občutljivo vprašanje. Tu se ne strinjam in tri vprašanja imam. Če naj bi rešili ta vprašanja, moramo vedeti predvsem, kakšen je odnos sveta. Prvič, financiranje. Verjetno je treba sprejeti bolj stroge ukrepe. Vedeti moramo, kdo bo plačal za kaj določene ravni naprej. Potem področje uporabe direktive. Zanima me, kakšno je stališče sveta v zvezi z različnimi letališči. Skratka, tu bo nek prak. Število potnikov ali pa bomo rekli enostavno vsa komercialna letališča. In še tretje vprašanje, vprašanje transparentnosti. Kakšno je stališče sveta v zvezi z možnostjo, da bi skupine potnikov imele dostop do postopka za izračunavanje stroškov glede varnosti na letališčih? To je prva tema. Druga. Strinjam se, program je ambiciozno zastavljen. Ali bi lahko morda razko razmišljali o tem, ali bi se kaj dalo odložiti? V zvezi s skenerji na letališčih, to je zelo kontroverzno vprašanje. Osebno nisem prepričan, da bodo ti skenerji na kakršen koli način lahko zajamčili varnost. In še naslednje vprašanje. Ali je bila za evropska letališča izvedena simulacija glede stroškov uvedbe skenerjev na evropskih letališčih? Hvala lepa. Hvala, gospod Lichtenberger. Yes, thank you. Hvala lepa. Samo dve kratke vprašanje imam na podlagi vašega poročila. Prvič. Ko gre za pripravo odločitve v zvezi z uporabo telesnih skenerjev, ali se boste zauzemali za to, da je potrebno skenerje obvezno uvesti na vseh letališčih, ali pa se boste zauzemali za to, da se bodo te, ti predpisi nanašali na tiste, ki te skenerje bodo uvedli. Drugič kar zadeva revizijo transevropskih omrežij, smo imeli razpravo, ki se bo slejko prej nadaljevala. Moje vprašanje pa je glede finančnega prispevka držav članic. Mislim, da omrežji tem ne smemo zaustaviti. Zelo pomembno pa je, da pri nekaterih velikih projektih zadeve ponovno premislimo ali jih odložimo. Ali so možne manjše izboljšave, ali menite, da je to smiselen pristop, ali pa se želite oziroma želite staviti več na velike projekte? Hvala lepa, gospa Jala Sender. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik in lep pozdrav, gospod minister. Za začetek bi se vam zahvalila za doseženi napredek, predvsem v zvezi s pravicami potnikov v pomorskem prometu. Tukaj so vidiki ljudi z omejeno mobilnostjo in to je ogromen napredek, ne samo za ta sektor, pač pa je to zgled tudi za druge sektorje, kjer je zakonodaja bolj zastarela. Glede konference o enotnem nebu v Madridu, ki sem se jo imela priložnost udeležiti. Vprašala bi vas rada, kako priporočate, da bi uporabili to madridsko deklaracijo? V času konference smo vsi bili navdušeni nad iskreno izmenjavo mnen, ampak kaj lahko sedaj naredimo v zvezi s to deklaracijo? Potem, pred nekaj dnevi je komisija objavila svojo strategijo 2020, to je podlaga, na kateri upamo, da bomo lahko pripravili tudi finančne perspektive. Tudi mi želimo imeti vlogo pri tem. Radi pa bi, da bi nam svet pomagal pri določanju vloge prometa v tej strategiji 2020. Ali bi lahko predsedstvo junija predlagalo državam članicam, da bi opravili zmenjavo mnen glede uloge prometa, zato da bi povečali profil oziroma pomen prometa na evropski ravni. Gospa Meissner. Äh, Dve kratki vprašanji. Najprej harmonizacija. Notranji trg, zlasti v železniškem prometu, tu je treba še veliko narediti, to vsi vemo. Vprašanje pa je, kakšne možnosti vidite, da bi recimo Francijo pripravili do večje odprtosti? Vem, da to ni enostavno vprašanje, kljub temu pa me to zanima. Drugo vprašanje pa je ravno kar zadeva. Potnike. Potniki ne morejo rezervirati trenutno preko interneta karte za potovanja po vsej Evropi. To bi bilo namreč uporabnikom zelo všeč. Sedaj je to kaj narediti. In še tretje vprašanje. Telesni skeneri in varnost v prometu. Mislim, da je prav, da nimamo ene rešitve za vse države članice. Želijo različne pristope. Se vi zauzemate za to? Ali mislite, da je smiselno, da nekateri imajo telesne skenerje, drugi pa ne? Hvala lepa. Torej, veliko je bilo vprašanj, tudi telesni skeneri so bili omenjeni in tudi druga vprašanja, tako da prosim za odgovore. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe in gospodje. Najprej bi rad spomnil na nekaj. Nisem tu zato, da predstavim cilje španskega predsedstva, to sem storil že januarja. Zato boste gotovo razumeli, da sem o veliko stvarih, o katerih ste govorili sedaj, govoril že januarja. Imamo zelo veliko različnih tem, ki, o katerih evropski poslanci vedno znova govorijo. Jaz bi naj potegnil črto pod tem, kar smo storili do prvega sveta za promet, kot sem dejal. In junija bom tukaj za zaključno bilanco glede dela Evropske unije v času španskega predsedstva na področju prometa seveda. Vedno znova se je ponavljala tema varnostnih skenerjev. Lahko vam povem, da se 27 držav članic strinja, to je bilo v Lakuruni, da je najboljša možnost za večjo varnost skupna strategija Evropske unije. Potrebujemo globalen odziv, globalen odgovor na globalno grožnjo. Tukaj ne zadošča to, da bi vsak iskal svojo nacionalno pot. Tukaj se vsi strinjamo. Poleg tega poskusno skenere že uporabljamo. Kot rezultat razprav bo komisija pripravila sporočilo, tako da bomo v svetu junija lahko dosegli napredek pri iskanju rešitve. Komisija bo pripravila sporočilo, to bo objavljeno aprila, tam bodo navedeni tehnični, gospodarski vidiki, pa tudi pravico uporabnikov, zdravje, zasebna sfera in tako dalje. To poročilo bi naj bilo dokument, ki bo spodbuda za nadaljni razmislek k temu, da dosežemo skupno odločitev. Uporaba novih tehnologij je nujno potrebna. Tukaj se vsi strinjamo. Sedaj pa si moramo zastaviti vprašanje. Sedanji sistem, ki se uporablja, ali morda ta ne posega globlje v zasebno sfero kot skener, tako da imamo gotovo še manevrskega prostora za skupno usklajeno odločitev. Toliko o razpravah na tem področju. Včasih se mi zdi, da se nekoliko preveč razpravlja o tem, kar se dogovora ZDA tiče oziroma druge faze. Rad bi se zahvalil odboru za obisk v ZDA. Svet je bil obveščen o pogajalskih krogih, ki so potekali v Washingtonu in Madridu in imel bo možnost, da bom v naslednjem pogajalskem krogu, ki bo v Bruslju, tudi sodeloval. Ne smemo pozabiti, da so naši trgi, evropski in severnoameriški, da predstavlja več kot 70 odstotkov celotnega letarskega prometa. Nadaljni napredek pri, pri liberalizaciji, odprtju, pri tehnični in zakonodajni koordinaciji, vse to pomeni velik napredek za mednarodni letalski promet. To pomeni tudi izniževanje stroškov. Prav tako to pomeni napredek pri boju proti podnebnim spremembam. Če namreč skrajšamo čas leta, tudi veliko privrčujemo in tako prispevamo manj emisij in se tako torej bolje borimo proti podnebnim spremembam. Še prav posebno pri teh vidikih smo naredili veliko napredka, prav posebno kar se okolja tiče. Tukaj imamo skupno stališče ZDA in EU in menimo, da smo sposobni doseči napredek pri možnosti vzajemnih investicij, tako da bi lahko presegli teh 25 odstotkov, ki so trenutno določeni. Vidimo pripravljenost ZDA, da uberajo to pot. Možno bi bilo izvesti tudi tretji pogajalski krok še v času španskega predsedstva. Ne želim biti preveč optimističen, vendar pa mislim, da gotovo še imamo manevrski prostor za dosego dogovora in storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi nam to tudi uspelo. Potem pa pristojbina za varnost v zračnem prometu in na letališčih. To, o tem je govoril tudi svet in eh, obstajajo zelo različna mnenja med državami članicami in zato tudi nimamo skupnega stališča. Evropska zakonodaja v tem trenutku ne določa, kako naj letališča financirajo varnostno vprašanje in ukrepe. Vsaka država članica to določa na nacionalni ravni. Nekatere države to počnejo preko skupnih pristojbin, druge menijo, da morajo to plačevati, da morajo za to plačevati potniki. In sedaj moramo doseči dogovor in če nam ne bo uspelo, se ne smemo osredotočati na vir za pristojbine, temveč na to, kar je glavni cilj tega predloga. To je namreč dejstvo, da želimo ustvariti prostor, ki bo zagotavljal več preglednosti. ki bo preprečeval diskriminacijo med različnimi postopki za pristojbine za varnost na letališčih. To je torej izhodišče španskega predsedstva. Potem ste govorili o nesporazumih med svetom in parlamentom. Vedno skušam vse sem prisluhniti in mislim, da se bodo tudi institucije sporozumele. Kar se ten in financiranja tiče, cilj, ki ga ima špansko predsedstvo in to je tudi cilj komisije, je, da bi v tem času opredelili metodologijo, kako bi revidirali čez evropska omrežja. Veliko smo sodelovali s komisijo s ciljem, da bi ta revizija tudi bila uspešna. Ne morem vam povedati, kakšni bodo kriteriji za revizijo. To je odvisno od sporočila Evropske komisije. Pomembno pa je, da določimo kriterije za tem. Mislim, da moramo biti ambiciozni, ambiciozni pri opredelitvi kriterijev, pri razširitvi omrežja Seveda ima vsaka država svoje lastne ambicije, vendar pa moramo seveda na to gledati širše. Želimo si tudi izgradnjo sredozemskega koridorja. To ne gre na račun drugih koridorjev. Želimo si trajnostnega prometnega sistema in mislim, da lahko to podpremo. Res je, gospodarske razmere v tem trenutku niso prav dobre in je tudi težko najti investitorje. Naprimer, kar se tiče čez evropskih omrežij, leto 2010 si lahko gledamo tudi različne strategije financiranja. Vendar pa ne smemo govoriti samo o tem, temveč moramo govoriti tudi o tem, v kolikšni meri so določeni projekti že zreli za izvedbo. Tukaj moramo upoštevati tudi zonanjo dimenzijo čez evropskih omrežij, torej povezavo s tretjimi državami, tako da bi lahko imeli celovit prometni sistem. Gospa Bilbao je zastavila vprašanje. pravzaprav gre za špansko-špansko vprašanje, kaj ti to zadeva dve državi članici in opredelitev mednarodne trase koridorja. Aprila bomo imeli sestanek s Francijo, da bi končno dorekli mednarodno mednarodni potek tega koridorja. Ko bomo to dosegli, potem bom seveda lahko odgovoril tudi na vaše vprašanje. Vendar pa seveda ne želim prehitevati. Lahko pa vam povem, da vam bom odgovoril takoj, ko bodo kriteriji jasno opredeljeni. Potem Eurovinjeta, vprašanje mi je bilo zastavljeno že januarja, na to sem že odgovoril in odgovor je še vedno enak. Torej, imeli bomo tehnični sestanek še v času španskega predsedstva, tako kot sem to dejal tudi že prvič, ko sem bil pri vas. Kar se pravic eh, potnikov v avtobusnem prometu tiče, kakovost storitev je to ključnega pomena. Vendar pa moramo seveda zagotoviti tudi pravice potnikov. Naprimer tudi za pravice potnikov na ladjah. Tukaj mora biti primerljiva zaščita, kot je tista potnikov na, v avtobusnem prometu svet je v prvi obravnavi sprejel nekaj pomembnih stališč, kar se tiče pravic potnikov na ladjah v avtobusnem prometu in tako dalje. Špansko predsedstvo bo nadaljevalo tudi s pogajanji s parlamentom in to bomo skušali storiti kar se da hitro. Kajti enotni smo si, da moramo to uredbo skupnimi močmi sprejeti. Naslednji teden bomo imeli konferenco na visoki ravni o varnosti. Upam, da bo španska delegacija jasno povedala, katere so prednostne naloge Evropske unije. Prav tako računamo, s tem, da se bo te konference odeležilo veliko ljudi. Špansko predsedstvo se bo v povezavi s tem potrudilo pri boljši definiciji varnostnih ukrepov zagotoviti standarde za usposabljanje pilotov, povečanje varnosti pri izmenjavi podatkov in vključevanje javnosti, ki jim je potrebno tudi posredovati informacije o varnostnih tveganjih, o uporabi novih tehnologij, naprimer satelitsko vodeni nadzor ladi, pa tudi enotni evropski zračni prostor. V Madridu bomo sprejeli priporočila in skupno izjavo, ki vam bodo seveda na voljo in to bodo ukrepi, ki bi jih naj začeli izvajati pri izvajanju skupnega evropskega zračnega prometa. Prepričan sem, da ko bo to v Evropi se tudi začelo izvajati in ko bomo imeli skupni trg skupno valuto in tudi skupni zračni prostor, da bodo tako naša podjetja imela več možnosti za bolj učinkovito trgovino. Prav tako bo prihajalo do boljših pogojev za potniko in bomo tudi povečali učinkovitost. Predsedstvo razmišlja, o tem, da bi na dnevni rad naslednjega ministerskega sveta spregovorili tudi o strategiji 2020, seveda z vidika prometa, da bi seveda tudi z tega vidika lahko oživili gospodarstvo. Gospe in gospode, morda žal na nekatera vaših vprašanj nisem mogel odgovoriti. Moj čas, ki ga imam na razpolago, je omejen. Že pred desetimi minutami bi morali končati. Hvala lepa za vaše prispevke. Zabeležil sem si vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili in za katera nisem imel časa podati odgovorov. Torej, se opravičujem, da nisem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa, da ste spet prišli k nam, kot ste tudi obljubili. Hvala lepa tudi španskemu predsedstvu za sodelovanje z nami v parlamentu. Glede ETS-a in nekaterih drugih področji smo dosegli veliko napredka med španskim predsedstvom. Veselimo se tega, da bomo nadaljevali sodelovanje z vami, tudi kar se tiče pravic potnikov v pomorskem prometu in pri viziji EU 2020 je potrebno komisiji pomagati pri prepoznanju pomembne vloge prometa, kaj ti zdi se, da so pozabili na to. Torej, vaša pomoč pri viziji 2020 bi bila izredno cenjena. In veselim se Saragose, veselim se, da vas bom tam spet srečal. Hvala lepa za vaš čas danes.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 Okay, colleagues. Tako, spoštovane kolegice in kolegi. Next item on the agenda is... Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnenj z Evropsko investicijsko banko o financiranju vse evropskega prometnega omrežja. Gospod Juka Lukinen je z nami svinske, ki je vode enote za strukturirano financiranje tenov. Upam, da sem pravilno izgovoril, ker ne poznam veliko finskih imen. Samo finskega vratarja poznam. Torej, gospod Lukanen, prosim. Thank you, chairman. Uh, chairman, uh... Hvala lepa, Gospod predsednik, spoštovani člani odbora, gospe in gospodje, najprej naj povem, da mi je veliko čast, da lahko predstavim, kaj počnemo na področju financiranja tenov. Naj vas spomnim, kaj točno EIB je. To je Evropska, to je Banka Evropske unije in financiramo projekte, ki spodbujajo dosego ciljev Evropske unije. Prav tako pa so države članice v vseh organih EIB. Finančni ministri so v svetu guvernerjev, v svetu direktorjev pa so predstavniki vseh držav članic in tudi Evropske komisije. Kot sem omenil, je naš cilj so naši cilji tisti, ki so tudi cilji Evropske unije. Tukaj gre za šest ključnih ciljev čez evropskega omrežja, to je današnja tema. Torej, kje smo pri izvajanju tem T? Tukaj je kar nekaj smernic, pa tudi kar nekaj opozoril, torej rdečih linij, preko katerih ne gremo. Veliko je bilo že posteren, postorenega, veliko investicij pa je potrebno še izvesti. Potrebe po investicijah so gromozanske. Tudi v obdobju 2007 do 2013 skoraj 400 milijard evrov. Take investicije seveda zahtevajo financiranje. Potrebujemo pa več virov za financiranje ko govorimo o tako visokih zneskih. Zato tudi, če imamo skupnostna sredstva, ki nudijo okrog 30 odstotkov sredstev, morajo nacionalne države, javni in zasebni sektor še veliko dodatno prispevati. Kot sem dejal, so zneski zelo visoki, 15 do 20 odstotkov posojil EIB, kot sem omenil. To je 30 milijard leta 2009 in 50 milijard v obdobju 2005 do 2009. Torej, ti zneski so zelo visoki. Sedaj pa bolj podrobno, če si ogledamo trend kreditne aktivnosti, se ta povečuje in Od začetka krize imamo strani EIB vedno več posojil. Še prav posebno v železniškem sektorju, prav tako pa investiramo v javno-zasebno partnerstvo. Kot lahko, videti, kot lahko vidite v tabeli, so to precejšnji zneski. Vendar pa ne gre samo za prednostni dolg, financiranje prednostnega dolga, gre tudi za strukturirani finančni aranžma. Od leta 2008 imamo tudi instrument za kreditna jamstva LGTT za ten prometne projekte. Prav tako investiramo v delniške sklade in vzpostavili smo tudi sklad, o katerem bom govoril nekoliko kasneje. Potem imamo tudi EPEC in Jaspers in tudi aranžma za evropski čist promet ECTF. Še prav posebno pomembno je javno-zasebno partnerstvo in tu vidite, da namenjamo temu vedno več zneskov imamo približno 120 takih projektov in obveze v višini okrog 2 milijardi evrov. Smo zelo navzoči na trgu javno-zasebnega partnerstva, po vsej Evropi smo eni ključnih dejavnikov. Tukaj lahko vidimo projekte, ki smo jih sofinancirali leta 2008 in leta 2009 na področju prometa. In gotovo prepoznate nekatera imena na seznamu. Številka pa pomeni znesek, ki ga je EIB namenila projektu. Sedaj pa še nadaljne podrobnosti, kar se instrumenta strukturirane finančne pomoči tiče. Naj se osredotočim na to. Kot sem dejal, je cilj tega aranžmaja ta, da bi lahko financirali tudi bolj de tvegane dele transakcij, kot lahko vidite tukaj. Leta 2008 smo zato porabili 4,2 milijarde sredstev, leta 2009 pa že skoraj 6 milijard. Prav tako imamo posebej prikrojene, sofisticirane elemente za ten. LGTT je instrument, ki je še prav posebno pomemben in to je podrejen instrument, je podrejen prednostnemu odplačilu dolga in je še prav posebno pomemben instrument v trenutnih tržnih razmerah. Če pa seveda nimamo razpisov za projekte, tudi nimamo kaj financirati. Tako da je pomembno javnemu sektorju pomagati. In EPEC, Center za strokovno znanje pri javno-zasebnem partnerstvu, počne točno to, svetuje na tem področju. Še eno svetovalno telo je Jaspers, to je skupna pomoč za projekte v evropskih regijah. To je skupni projekt EB, GD Regio, EBRD in KFV. Skušamo podpirati in pomagati pri absorpciji strukturnih in kohezijskih skladov. Evropski aranžma za čist promet cilja na raziskave, razvoj in inovacije in na zniževanje emisij in energetsko učinkovitost v Evropski uniji. Tukaj gre za seveda bolj čist promet. EIB e pa ne ponuja samo kreditov, temveč tudi finančna sredstva v delniških družbah. Kot vidite, smo investirali v 16 skladov, ki so geografsko in sektorsko zelo raznoliki. Nekoliko več kot pol milijarde je namenjeno temu, to je seveda relativno nizka vsota, vendar pa, je, pa so finančne posledice tega zelo velike. Potrebno je omeniti tako imenovani sklad Margerit, To je sklad leto 20, za leto 2020 za energijo, podnebne spremembe in infrastrukturo. Tukaj imamo kar nekaj sosponzorjev in ta sklad je zelo pomemben za prihodnost. Deloval bo na načeljih javnega sektorja, povezan bo z zasebnim sektorjem in tukaj bo šlo za podnebne spremembe in tudi TNT. Tudi Evropska komisija sodeluje pri tem. Še vedno pa je veliko izzivov pred nami. Kljub prizadevanjem in uspehom, ki smo jih dosegli, ne smemo ostati, kjer smo. Razmišljati moramo v smeri prihodnosti. TNT program je tako obširen, da bomo morali zagotoviti nadaljne sodelovanje zasebnega sektora, še prav posebno sedaj, ko je javni sektor tako obremenjen. In zato bo potrebno zagotoviti sredstva iz zasebnega sektorja. Če se ogledamo strategijo Evropa 2020, ki je že bila omenjena, pričakujemo, da bomo posodobili promet in zato potrebujemo nadaljne finančne vzvode in instrumente, ki bodo omogočile sredstva iz zasebnega sektorja, pa tudi bolj čist način prometa. Zato sedaj razmišljamo o nadaljnih instrumentih, kako bi lahko olajšali investicije kapitalskega trga. Potrebovali bomo aranžmaje, kot je ECTF, prav tako moramo tudi razširiti obseg darovanja RGTT. Tudi to bo prispevalo k čistejšemu prometu. Sedaj pa institucije kapitalskega trga in financiranje. Sedaj nedavno nismo izdali novih obveznic, vendar pa potrebno bo zagotoviti več posojil. In tukaj si želimo bonitetne ocene enojen A ali pa vsaj izboljšati kreditni profil na to raven. Lahko bi to storili z instrumentom podrejenega dolga. Finančni vzvod tega instrumenta bi bil velikanski in tako bi kapitalski trg lahko zagotovil največji delež financiranja. Takšen instrument bi bil tudi dober za porazdelitev tveganja med javnimi in zasebnimi institucijami. TNT proračun bi lahko prispeval k temu. Prav s tem s porazdelitvijo tveganja. Prav tako lahko zagotovimo več posojil, tako da zagotovimo jamstva. EB to lahko stori. Vendar pa, oziroma tukaj imamo približno enake postopke kot pri posojilih. Tak tip jamstev bi lahko bil uporabljen tudi z uporabo skladov Evropske skupnosti in tako bi tudi lahko porazdelili premena. Sedaj pa kar se možne razširitve obsega LGTT tiče. LGTT je eden od instrumentov, ki so take narave, kot sem jo omenil. Tukaj gre za tvegane projekte na področju prometa vendar pa zato, da bi podprli bolj čist promet, Evropska komisija in EIB menita, da bi morali razmisliti o razširitvi vsega razpoložljivostne scheme LGTT. O tem v tem trenutku razmišljamo, nismo se še nič odločili. Kakorkoli že, to bi omogočilo predvsejšne investicije v železniški in pomorski promet, In to je zelo pomembno. In ne nazadnje, potrebno je omeniti, da bi bilo potrebno izboljšati usklajevanje med evropskimi skladi. Proračun TNT in kohezijski sklad sta med najpomembnejšimi ponudniki skupnostne podpore za izvajanje projektov TNT. Njihova vloga, razpoložljivost pa tudi kako se upravlja z njimi, je zelo raznolika. Tako da mislim, da bi morali to izboljšati in tem komisija že razmišlja. To je to. Na zadnji prosojnici imate kontaktne informacije, tako da lahko vsa vprašanja pošljete tudi še po sestanku tega odbora. Zdaj pa smo pripravljeni odgovarjati na vaše vprašanja. Hvala lepa. Thank you very much indeed, Mr. Lukanen. Hvala, gospod Lukanen. Gospod Groš, izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa. Gospod predsednik, moram reči, da je bilo to zelo zanimivo, ampak kdor ni seznanjen s to tematiko, je bil ta pregled relativno zapleten. Ugotovil sem, da kar zadeva TNT, Že razumem, da to, kar je zeleno, je v redu, kar je rdeče, pa ni. To sem razumel tudi jaz. Äh, Tisto, kar nas tukaj v parlamentu še zlasti zanima in tudi mene osebno, je ugotoviti, kako lahko jutri ustvarimo finančne instrumente, ki bodo omogočili državam članicam oziroma kako bomo ustvarili močnejše spodbude za to, da bi, ko si predstavljamo mm, dolgoročne prioritete, lahko vključili tudi ten ten, kako za ten te zagotoviti dolgoročno financiranje. Navedli ste nekaj možnosti okrepljenega interveniranja, po mojem mnenju pa v osnovi ostaja odprto vprašanje. Tukaj je govora, kako javno financirati preostali del za TNT. Ali je to projekt financiranja, kjer lahko upamo, da bomo lahko te projekte hitreje in bolje razvijali, ali pa bo to treba narediti drugače? Po mojem mnenju potrebujemo v prvi fazi tudi okrepitev garancij. Kajti dejstvo je, da zlasti na določenih področjih obstaja precej visoko tveganje. Tveganje se sicer razlikuje od projekta do projekta. Zanimalo pa bi me, kako vi gledate na okrepljeno možnost interveniranja za instrumenti, ki jih že imamo na voljo. Tukaj imamo kohezijska sredstva, ki jih lahko posredno ali neposredno uporabljamo. Drugo vprašanje pa je zelo splošno vprašanje. Tukaj nekje je bil omenjen belgijski projekt Predor 330. To je projekt na seznamu za leto 2008. Ali lahko pojasnite, kako se je tu zagotovilo zasebno partnerstvo. Kolikor vem, gre pri programih PPP za javno zasebno partnerstvo in zanima me, kako se je ta koncept udejanil. Ali pa je dejstvo, da je zasebni partner samo dal denar, da se je projekt potem speljal. In še zadnje vprašanje tu delno odgovor že poznamo, ampak dobro je, če to ponovno slišimo. Mnogi finančni instrumenti so izgubili svojo zmogljivost s finančno krizo. Vidimo, da Evropska investicijska banka svoje zmogljivosti ni izgubila ravno obratno. Zdi se, da je še okrepila svojo moč. Ali bi morda lahko v parlamentu dali nekatere smernice, da bi lahko povedali tudi drugim bankam, kako delovati bolj stabilno, kot pa je to, kar imamo v Evropi in Ameriki. Hvala lepa, gospod Groš. Dobro veste, gospod Lukanen, da je Belgija dobro zastopena v tem odboru in zato je zdaj na vrsti gospod Alkadravi. Tudi drugi bodo še govorili iz tega tabora. Uh. Ik wil ook de vertegenwoordigers van eh, de Europese Investeringsbank danken voor. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala predstavniku EIB za pojasnila. Nisem še vsega popolnoma razumev. Nekaj časa bom porabil, da bom tole proučil, bi pa nekaj, imel, imel nekaj pripomp. Vsekakor imamo tukaj zelo veliki ziv odbor za promet je pred izzivom, namreč gre za zelo delikaten finančni kontekst za vse države članice. In seveda je povsod težko izvajati infrastrukturne, infrastrukturna dela, kar se tiče različnih omrežij. Tudi zato, da bo prišlo do ustrezne rasti, do ustrezne povezanosti naših eh, ekonomij za infrastrukturo mislim, da bo še trajalo kar nekaj časa, da bomo eh, izoblikovali tudi eh, omrežje TNT. Torej, moje konkretno vprašanje bi bilo naslednje. Kaj bi priporočili, kaj bi nam priporočili, zato da se bomo s temi zadevami ukvarjali na učinkovit na, način? Kako Eh, kako dobiti v roke nekaj več kot zgolj proračunska sredstva. Govorili ste o nekaterih mehanizmih eh, v svoji predstavitvi, ampak kako bi na nek verodostojen način eh, prišli do nekega učinka, dejanskega, konkretnega, večkratnega učinka v zvezi z omrežjem TNT. In pa še ena pripomba, kar se tiče Matejevega vprašanja. Mislim, da gre tu za en obvoz. Eh, mislim, da gre torej za do, do, eh, povezavo z mm, letališčem Zaventem. Eh, treba je seveda zagotoviti, da ljudje, ki bodo šli skozi predor Diabolo, tisti, ki bodo šli recimo iz Lježa do Zaventema, tam naj bi nekateri plačevali nek dodatek, zaradi tega pa stvar ne bo izvedljiva. In pa še eno konkretno vprašanje, kar se tiče eh, sklada Margarit. Eh, v naslednjih letih, kaj naj bi to, katere konkretne projekte naj bi se financiralo iz tega sklada? Hvala lepa. Gospa Majsner je na vrsti. Ja Hvala lepa. Veseli me, da slišim, da tudi kolegi, ki so dlje od mene v tem odbori, niso vsega razumeli, tako da se ne počutim osamljena. Zelo hitro je šlo, ampak težko je bilo in težko je vse razumeti. Imam konkretno vprašanje, sicer prvič tukaj ste omenili, kaj ste podprli na strani EIB v smislu javno-zasebnih partnerstev. Omenili ste leti 2008-2009. Je to vse zaključeno ali je to še v delu? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, komisar Kales je že na hearingu in tudi ko je bil pri nas povedal, da je področje prometa po njegovem mnenju zelo pomembno, to je logično, seveda ne more delovati nič brez prometa, zato potrebujemo prometne poti, ampak to velja ne samo za EU, pač pa tudi za posamezne države in tudi za regije. In ponavadi je bila blagajna tako prazna, da pravzaprav nismo mogli financirati tudi tistega, kar je bilo potrebno. In Kales je dejal, da bi morda morali razmišljati o drugačnem oblikovanju financiranja poleg javno-zasebnih partnerstv. Kje mislite, da leži prihodnost, kajti v osnovi gledano verjetno vsi razmišljamo v smislu, kot ga je omenil gospod El Kadravi. Ali ste uspeli generirati več sredstev? bi ste povedali, koliko pomoči lahko zagotovite. Mi pa seveda razmišljamo, kaj se poleg tega še da zagotoviti. Aga. Gospa Lichtenberger. Hvala lepa. Tudi jaz sem imela podobne občutke. Na srečo Sem lani slišala želanje od treh, petih bankirjev o vseh teh zadevah, kot so medzanin in podobno. Moram reči, da mojega zaupanja to ni nujno zelo okrepilo. Namreč v končni fazi gre za stvari, kjer se izkaže, da se dolgovi odlagajo za toliko časa, da se nabere taka gora, ki je ne more odplačati niti celotna država. Mislim, da imamo kar nekaj aktualnih primerov tega. Drugič, zaradi strukture teh finančnih mehanizmov je tako, da se bolj kratkoročne naložbe sistematično dobivajo prioriteto tako za leto 2008 kot za leto 2009, kot tudi za celetno obdobje 2007-2013, vidimo ta pojav. In to se mi zdi eden od osnovnih problemov. Zdi se, da financiranje EIB poteka v glavnem v cestni promet, mi govorimo o večji ekologizaciji, kot ji rečemo, in o prehodu na tire pri mrežah TNT dajemo veliko sredstev na voljo za železnico. Evropska investicijska banka pa ima strategije za dajanje posojil, ki je vedno naklonjeno cestnemu prometu in tukaj nastaja neravnotežje. Zdi se, da se je to neravnotež v zadnjih letih še povečalo na račun železnic. Torej, stanje se ni izboljšalo in zdi se, da obstajajo ti finančni inštrumenti, ki po eni strani zelo močno ščitijo zasebnega vlagatelja pred izgubami, ne pa tudi javnega vlagatelja. In tu vidim nek osnovni problem, kajti za prihodnjo strukturo prometa je kontraproduktivno, če en sektor še zlasti spodbujamo s posebnimi strategijami, potem pa logično drugi zaostajajo. In če si pogledamo sedanjo situacijo, kaj se dogaja z javnimi oziroma zasebnimi sredci, vidimo, da se bo to še zaostrilo. Zato me zanima, kakšen je vaš pogled na to. Ali sploh imate kakršnekoli strategije, ki jih skušate uporabiti za to, da bi to neravnovesje odpravili, ko gre za spodbujanje tudi drugih sektorjev, zato da bi bili sektori med seboj bolj enakopravni. Gospa Jensen. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Lukanenu. Moje vprašanje je pravzaprav zelo preprosto. Omenili ste, da potrebujemo več zasebnega kapitala in s tem se strinjam. Tako bo v prihodnosti. Rada bi pa slišala od vas, kakšne ovire vidite, vidite za zasebna partnerstva, kar se tiče področja infrastrukture. Mislim, da je krasno, ko vidimo, koliko instrumentov ima EIB na voljo, koliko jih ponuja. Tudi ko vidimo vaše reference, vaše poslovanje je izjemno. To je vse zelo dobro, ampak vprašanje je, kaj lahko storimo, da izkoristimo tudi potencial javno-zasebnih partnerstv. Po mojem mnenju obstajajo morda tudi nekatere pravne ovire po določenih državah in pri meni na Danskem. Vem, da ko se je pogovarjalo o, e, torej, e, e, o premostitvi zaliva, vemo, zakaj se Nemčija ni želela odeležiti, ampak zelo težko je bilo sprejeti ta model, da obstaja državno podjetje, ki eh, eh, dobi posojila za financiranje, potem pa uporabniki plačujejo za most, torej ljudje iz Švedske in tako naprej. Eh, všeč mi je, kaj pravijo moji zeleni prijatelji. Torej gre za povezavo s Švedsko težko je bilo začeti, zdaj pa te stvari se končno vračajo, celo predčasno se vračajo ta sredstva. Torej, ali so kakšni novi inštrumenti eh, za takšno povezavo, za to povezavo eh, v okviru, torej med Skandinavijo in Nemčijo? torej tu gre tudi za nekatere razlike med železniškim in cestnim prometom, ampak bolj splošno, kakšne ovire obstajajo proti oziroma za javno-zasebno partnerstvo oziroma za njihovo uporabo. Hvala lepa, gospod Kramer je na vrsti. Čudovito, lahko povem nekaj o svojih izkušnjah. Filtman Belt, most in tudi drugi mostovi. To je šlo za most med Kopenhavnom in Malmojem, dve ogromni mesti, In tukaj je še nekaj ljudi, ki so se pritoževali nad tem, ampak tukaj gre za most, ki naj bi se financiral s pomočjo uporabnikov. Sicer pa je pred 20 leti v Nemčiji padel zid in takrat smo se začeli spraševati, kaj se da spomniti za to, da bi lahko investirali v vzhodni Nemčiji. In takrat smo rekli, potrebujemo javno zasebna partnerstva, ker sicer vsega ne zmoremo. In To je situacija, ki se v stoletju morda pojavi enkrat. Posebna situacija, ko rečemo, zdaj v naslednjih petih letih potrebujemo ogromne naložbe, zato da bi ponovno povezali dva dela, v tem primeru države. Mislim, da je en sam projekt bil uresničen, potem se je vse skupaj ustavilo. Zakaj? In to je slabost. Danes rabim sredstva, ki jih bom jutri plačal. Čez deset let bom morda tudi v gradbeni industriji ustvaril nek bum, ustvarjal delovna mesta, potem pa moram čez 15-20 let vse skupaj poplačati, projektov pa ni. To pomeni, da imamo brezposelnost, ki jo lahko mirim po koledarju. In to je problem. Potrebujemo sistematičen razvoj, ki je zagotovljen, ne nekega kratkega buma, potem pa nekaj časa nič. Te situacije v Evropi zdaj ni, zato moramo biti zelo pozorni, kako zadeve tečejo. To je eno. Drugo, potrebujemo spremembo v naši mentaliteti. Veliki projekti bodo narejeni šele čez 30 let, porabijo pa 80 odstotkov vseh sredstev. Veliki projekti so končni člen. Če govorimo o trajnostni infrastrukturi, potem moramo vedeti, da morda si lahko šele ob koncu privoščimo nek velik projekt. In še zadnje vprašanje. To, kar ste našteli tukaj le. Mislim, da ste govorili o avtocestah v 90 odstotkih. Ali lahko poveste, kolikšen odstotek vaših sredstev ste namenili cestnemu prometu, železniškemu prometu, morda pri mestnemu prometu? Mi v parlamentu smo se odločili, da naj bi vsaj 40 odstotkov vseh naložb šlo v železnice, zato da bi dosegli naše cilje. Ne gre, da bi predvideli neke okoljske cilje, financiranje gre pa ravno nasprotno smer. Zato me zanima, kako vi pristopate k temu. Po naših mm, izkušnjah takrat smo imeli črno-rumeno koalicijo, pa so vse skupaj umaknili, ker so videli, da so perspektive enake nič. Pazaitis. Gospod Pazaitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų pati. Hvala lepa. Gospod predsednik. Res je, veliko smo dobili številk in morda lahko potegnemo naslednji zaključek. videli smo pet milijard na strani skladov in petsto milijonov na strani banke. Mislim, da bi tukaj bilo potrebno ponovno razmisliti o politiki in moje vprašanje je, ko govorimo o perspektivah za financiranje infrastrukturnih projektov, potem bi morali težišče dati predvsem na financiranje transporta. V vaši tabeli je bilo veliko energetskih projektov. Ampak ko gre za v prihodnost usmerjene projekte na področju tovornega prometa, potniškega prometa, se mi zdi, da bi morali ponovno razmisliti o transportni politiki, zlasti v povezavi z velikimi projekti. Hvala lepa, gospod Balčitis. Zdaj pa bi še sam nekaj povedal, kar se tiče javno-zasebnih partnerstev namreč eh, pri meni, pri, v naši državi imamo javno-zasebna partnerstva, partnerstvo za zvezi z Londonsko podzemsko železnico, ki ni zelo uspešno, In eh, zato sem nekoliko sumničal, kar se tega tiče. Gre za lepo teorijo, ampak moje izkušnje so, da javno. da uh, je javnost tukaj ima neke ugodnosti oziroma dobi neke prednosti zasebniki, pa manj. No, preprosto vprašanje. Ne vem, kdo je že omenil to, gospod Jansen ali gospod Meissner. Zelo zanimivo je to, kar smo videli, ta predstavitev, eh, te številke, ki smo jih videli, ampak moje vprašanje je, če želim, da recimo EIB financira Manchestersko železnico, kako lahko to vozlišče pri Manchesteru dobi denar? To je vprašanje za me. Meni je jasno, kako se EIB vključuje v posamezne individualne projekte in kako lahko posamezne scheme se povežejo z EIB-jem. Namreč predvidevam, da morajo pri tem iti skozi nacionalne vlade, kar je lahko včasih nekoliko zamudno, glede na to, kako delujejo. In končno, eh, kar se tiče Majklovega vprašanja, tudi sam sem bil presenečen eh, nad številom avtocest v tem poročilu. ki kaže, ko govorimo, torej tu govorimo o projektih 2008-2009, lepo, da je tukaj en tramvaj v Ransu in eh, tudi metro v Madridu. Ampak eh, to dejansko gre proti stališču parlamenta, kar se tiče eh, financiranja omrežja TEN. Rekli smo, čim več sredstev moramo posvetiti eh, financiranju omrežja TEN. Hkrati pa smo rekli, torej, da, da mora biti stvari ustrezno porazdeljene. Ampak s tem pridem spet do manjšestrskega eh, železniškega vozlišča. No, gospodu Fakeju za komisijo, potem pa bom prosil gospoda Lukane na dogovorje na ta vprašanja. Torej, gospod Pake. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, samo dve ali tri pripombe. Najprej naj rečem, da je banka EIB zelo dobro, dobro sodelujemo z banko EIB in da vsi ti instrumenti, ki, ste, ki so bili predstavljeni danes, so bili oblikovani v soglasju med komisijo in EIB-em. Pri tem torej prezevamo tudi svoj del odgovornosti za te instrumente. Številni med njimi. Številni med njimi bodo še obravnavani in še razviti, nadalje razviti, tudi spremenjeni, glede na razpravo v zvezi s politiko TNT. Že komisar je povedal in to vse čas govorimo, Eh, namreč, da je potrebno upoštevati širše strategije financiranja za to, da pride do ustrezne izvedbe omrežja TEN. Potrebujemo seveda ustrezno natančno načrtovanje, zato da ugotovimo, kateri so ključni evropski projekti in uh, je tu seveda zelo pomemben vidik modal, intermodalnosti. različna sredstva, ki so na, na voljo. Eh, pri njih je treba upoštevati na eni strani financiranje in eh, seveda na drugi strani uporabnika, eh, davkoplačevalca. In to je stvar tipologije, ki jo upoštevamo pri načrtovanju financiranja. Tu ne gre samo za posojila bank, ampak tudi za posojila držav članic, večina financiranja pri, na, na področju prometa je še vedno na strani držav članic, eh, zato strategija TNT tudi, to mora strategija TNT tudi upoštevati. Pri tem je potrebna ustrezna koordinacija tudi med nacionalnimi investitorji in evropskimi investitorji. Onkraj on nacionalnega financiranja so stvari, o katerih se bomo pogovarjali v naslednjih mesecih. Od tega ne bom preveč razvijal tukaj, ampak zagotovo moramo priti do ustreznih, učinkovitejših instrumentov. Potem, kar se tiče vprašanja financiranja, številni člani so vprašali, kako lahko zagotovimo inf eh, financiranje infrastrukture TNT, kako je lahko ta tudi bolj učinkovita. Tukaj smo podali kar nekaj predlogov. In če pogledamo vse te instrumente, jih je treba zagotovo proučiti in gospod predsednik, kot ste vprašali, morda lahko pride, eh, dosežemo financiranje mečestrskega vozlišča. Eh, seveda so tu ustrezni mehanizmi za kanaliziranje teh zadev, eh, pri čemer pa so številni projekti v okviru TNT-a, ki ni, ne, niso upravičeni do nekaterih vrst financiranja iz tega naslova. In to je zagotovo področje, ki si ga bomo morali ogledati, da, to, da zagotovimo, da pride do ustreznega financiranja tudi strani EIB. In eh, da se ustrezno upoštevajo tudi vprašanja javno-zasebnega partnerstva, ki zagotovo niso eh, z, z, zlata, eh, z, zlati metek za te zadeve, v številnih primerjih prihaja do tega, da javno-zasebna partnerstva vendarle zagotovijo boljše upravljanje projektov. V nekaterih primerjih seveda lahko pripeljejo tudi, zahtevajo tudi dodatno financiranje. Eh, vsekakor gre za kompleksno zadevo, ki je povezana z institucionalnimi zmogljivostmi tako unije kot lokalnih akterjev in eh, to so vprašanja, s katerimi se EB in komisija ukvarjata. Potem je veliko dela namenjenega razvoju, eh, oblikovanju institucionalne zmogljivosti, kajti gre za zapletene zadeve in seveda so tu tudi visoka tveganja in je to politično zelo občutljivo področje, kar se tiče javno-zasebnih partnerstv. Zagotovo bi si želeli tukaj več usklajenosti včasih. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Pake. Dobro ste povzeli, kaj smo želeli nekateri med nami povedati, kar se tiče javno-zasebnih partnerstev. E, pogosto zasebniki tu nočejo tvegati. Torej, gospod Lukanen, dve ali tri stvari ste zdaj slišali, bi radi odgovorili. Eh, če pa želite kaj povedati o mančesterskem vozlišču, bom še posebej vesel. Zelo z veseljem si bomo gledali, kakšne so zadeve v zvezi z mančesterskim vozliščem, če bi tam lahko kaj financirali. Torej, ja, tukaj je kar nekaj vprašanj. Verjetno ne bom mogel odgovoriti na vsa. Vsekakor ne podrobno in gre za kompleksne zadeve. Zato naj povem nekaj naslednjih zadev ena od, eno od vprašanj, ena od tem, ki se je ponavljala skozi vprašanja, je govorila o tem, da, imamo, torej, da obstaja, obstaja premalo sredstev in kako bi lahko ta sredstva vendarle bolje uporabili, da pridemo do ustreznih naložb. Res je, treba je ugotoviti, treba je najti neko ravnovesje v okviru javnega financiranja. E, še posebej e, e, prosojnice, ki sem jih kazal na koncu, to je ena od ključnih tem tam. Namreč potrebne so ustrezne strukture, da sprostimo tudi druga sredstva za financiranje teh naložb. Zato, da z vsakim evrom naredimo resnično čim več, z vsakim evrom, ki ga, ki ga vložimo v te projekte. Nekaj drugih vprašanj v zvezi z, z pridobivanjem financiranja strani EIB Torej vsak posojilojemalec, potencijalni posojilojemalec lahko zaprosi za posojilo. Tu ni nikakršnega vprašanja. EIB seveda potem najprej ugotovi, preveri, kakšna je upravičenost. Imamo šest prednostnih postavk, ki so bile predstavljene v mojem, eh, moje predstavitvi. Recimo tukaj, ko govorimo o mrežu TNT potem preverimo tehnični, ekonomski in okoljski vidik in upravičenost, kajti ne želimo financirati projektov, ki teh preizkusov ne opravijo. Seveda pa je pomembno tudi finančen, pomemben finančen vidik, kot banka moramo namreč imeti nekaj jamstva, da bomo svoj denar dobili nazaj. Gre vendarle za posojila, ne za eh, subvencije. Še ena tema v številnih vprašanjih je, bila, je bil ta seznam projektov iz let 2008-2009. To so izrazito, to so bili izrazito eh, javno-zasebni projekti, ki smo jih eh, v letih 2008-2009 podpirali. Tu ni eh, izčrpen seznam vseh projektov, ki smo jih financirali na področju prometa. Bila je še ena prosojnica v zvezi z, z razdelitvijo področji. Torej, zadnja vrstica na prosojnici 7 govori o odstotkih celotnega financiranja za omrežje TNT in železnico v, na področju železnice torej vidite, kakšne so povprečja skozi leta. Torej, ko govorimo o financiranju uh, eh, omrežji TNT, je to seveda nekoliko odvisno skozi leta tudi od drugih virov sredstev. Pri tem pa podpiramo zagotovo vse vrste prometa, smo pa še posebej, jasno, se osredotočamo na okolju prijazne vrste prometa. Prav tako ste vprašali, ali te zadeve upoštevamo pri načrtovanju prihodnih dejavnosti. Če ste videli proti koncu, torej sprašujemo o ali je odstotek okoljsko prijaznih in okoljsko neprijaznih načinov prometa. Ja, na, tem, na tej prosovnici ste videli samo železniške projekte, niso pa bili navedeni drugi načini prevoza, eh, bodi si notranje plovne vode, bodi si pomorske, torej eh, morske plovne vode. Ampak kot sem že rekel, Vsak projekt, ki dobi finance, mora biti okoljsko vzdržen. In tu imamo pre, ustrezne preizkuse za to, da to ugotovimo. Na vsakem projektu izvajamo to vrstne preizkuse. Kar se tiče prihodnosti, ena zadeva, ki sem jo omenil, je, je bila ravno re, razriš, razširitev uh, instrumenta LGTT. To je treba povedati, da ni veliko železniških poslov, ki bi upoštevali eh, tveganja v zvezi z prometom. Recimo v Franciji obstaja nekaj takšnih, ampak zelo malo jih je. Vsekakor manj kot na področju cestnega prometa. In zato skupaj z Evropsko komisijo razmišljamo, kako bi se na to odzvali, kako bi instrumente, te instrumente ustrezne oblikovali za posamezne panoge, kot je recimo železniško področje. Kar se tiče sklada Marjetica, Margrit, gre za neodvisni sklad. gre za neodvisno ekipo, ki predlaga naložbe. Torej, imamo neodvisni odbor za naložbe in kdorkoli, kogarkoli bi zanimalo financiranje iz sklada Marjetica v, na področjih, ki smo jih omenjali, se lahko obrne na, to, na ta odbor in predstavi, kaj želi, da predstavi in da e, izve tudi, kakšna so merila. Eno vprašanje se je dotikalo i, e, seznama javno-zasebnih partnerstev ali so popolna ne. Leta 2008 in 2009 so bila zaključena, torej, nekat, torej te stvari na seznamu še niso zaključene, e, ampak so e, dobile ustrezna dovoljenja v letih 2008-2009. Kar se tiče danskega vprašanja o javno-zasebnih partnerstvih, javno-zasebnih partnerstvih, Naj omenim naslednje. Torej, treba je realistično porazdeliti tveganje. To je bistvena stvar. Skoraj kliše je že, da govorimo o tem, da mora biti tveganje prevzeto na tisti strani, ki ga najlažje obvladuje. Ampak zelo pogosto se dogaja, da imamo nerealna pričakovanja na obeh straneh, na vseh straneh, ki so upletene. Ko govorimo o zasebnem sektorju, je treba vedeti, da seveda, se, jih je seveda zelo strah prevzemati tveganja in da zato zahtevajo dodatne premije in zato ne moremo zahtevati od eh, zasebnega sektorja, da prevzema tveganja, ki jih ne morejo vladovati. Eh, ali, ali naj bo to torej javni sektor, ali naj bodo to svetovalci. To so vprašanja, na katerih bomo morali še delati. Kaj ti gre tudi za stroške teh transakcij. Zato pa smo vzpostavili uh, eh, EPEC, gre ravno zaradi tega, da dobimo ustrezne smernice v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi. Druga zadeva, ki jo je treba vedeti, je, da države članice pogosto vzpostavijo posamezen projekt in si ne želijo več javno-zasebnih partnerstev ali uh, sodelovanja v, v mreži v TNT. Uh, ponavadi so začetni projekti bolj zapleteni in bolj dragi. Ko pa imate enkrat eno prakso, ko imate neko znanje na lokalni ravni, tako na javni kot na zasebni strani, lahko dejansko izboljšate stanje stvari. In takrat so tudi mednarodni ponudniki bolj zainteresirani za vaše projekte, če vedo, da obstajajo nekatere možnosti, tudi če izgubijo en projekt, da lahko pridejo kasneje uh, Eh, vendarle na trg, eh, saj so potem stroški kandidiranja nižji. Nekdo je omenil, eh, tudi energetske projekte in naj povem, da je promet eno od področji, ki je med šestimi prednostnimi področji, ki sem jih omenjal govoril sem o infrastrukturnih sredstev, ki, sredstvih, ki smo jih e, torej tukaj uveljavili, ampak seveda energetika je tukaj absolutno tudi zraven. Kar še vedno, kar se tiče javno-zasebnih partnerstev in številni nadzorni organi po državah članicah so, so razmišljali o učinkovitosti teh modelov in recimo britanski eh, je ugotovil, eh, britanski revizori so ugotovili, da eh, javno-zasebna partnerstva dajejo, zagotavljajo dobro, eh, dobro infrastrukturo. No, ne bom tega komentiral, ampak tega konkretnega projekta, ampak upam, da sem odgovoril na večino vprašanj. Ne želim odpirati drugega, tretjega kroga, česar koli že. Lahko prosite, kot hočete. Eva, zelo lepo izgledate, ko prosite, ampak. Samo še eno pripombo, gospa Lichtenberger. Sprejeli smo besedilo na temo transevropskih omrežij in tam je pisalo, da naj bi Evropska investicijska banka Evropskemu parlamentu posredovala jasne informacije. To, kar smo do sedaj dobili, tudi nekonkreten odgovor glede obdobja 2010-2013, torej ti odgovori ne zadoščajo temu, kar je zahteval Evropski parlament. Zahtevam, da začnemo delati na nekem drugem nivoju kajti mi sprejemamo neke sklepe, ki jih Evropska investicijska banka svojim načinom delovanja izpodbije. Michael, Mihael, eno minuto. Ja Spraševal sem, kako izgleda recimo v naslednjih desetih letih, ko realiziramo vrsto projektov, potem pa je vse to treba plačati za nazaj. Gre za ustvarjanje nekega balona, Tu je treba upoštevati brezposelnost. In moram reči, da je konzervativna vlada v Nemčiji javna zasebna partnerstva v veliki meri zaustavila. Kakšen je vaš odgovor? Ja, na to bo treba odgovoriti. I, I I, I, um, I Mislim, da sem o tem že nekaj povedal. Eno, kar je treba poudariti, je to, kar smo slišali od gospoda Pakeja. Javno-zasebna partnerstva niso neka panaceja, to ni rešitev za vse. Javno-zasebna partnerstva se uporablja takrat, kadar dobimo ustrezno vrednost za denar. Če javno-zasebno partnerstvo ni primirno za določeno situacijo, če ne prinaša ustrezne vrednosti, potem seveda to ni preferirani način javnega naročanja. Veliko govorimo danes o javno-zasebnih partnerstvih, ker se zdi, da je to ena od tistih stvari, ki so zelo popularne na trgu. Ampak Evropska investicijska banka podpira vse oblike naročanja. Nimamo preference ne za eno, ne za drugo vrsto naročanja. Tako da tradicionalno imamo tukaj javne projekte. In tudi, če ste pogledali to, kar sem jaz predstavil, je bilo to že ja, jasno razvidno. Hvala lepa. Well, very... Dobro, hvala lepa. Gospod Lukenen, prepričan sem, da ste dobili vtis o tem, kako se počuti Asko Lajnen, ko mora igrati v Premier League vsak teden. In Videli ste, da je podobno, ko morate odgovarjati na vprašanja naših poslancev. Najlepša hvala za to, da ste prišli danes v naš odbor, nam podali svojo predstavitev in odgovorili na vprašanja naših poslancev, da ste si zapisali to, kar smo tudi mi sprožili. Verjetno ste tudi sami opazili, da vsi Niso prepričani, da je situacija tako rožna, kar zadeva javno zasebna partnerstva. Nekateri imajo drugačna stališča, ampak tisto, kar je pomembno tu, je dostopnost sredstev Evropske investicijske banke za financiranje nekaterih transportnih projektov. Želimo si dostopnosti za to, da bomo tudi mi lahko razvijali naše ideale in tisto, kar menimo, da potrebuje evropski transport. In seveda v povezavi s tem so tukaj še naši, naše okoljske obveze in obveze glede znižanja izpustov CO2. -ja. Hvala lepa za vašo predstavitev in upamo, da vas bomo kdaj v prihodnje še lahko povabili in opravili podoben razgovor. Hvala lepa. Okay, Dobro, kolegi. Prišli smo do točke razno. Nihče ni priglasil nobene teme pod razno, tako da če tudi zdaj nima nihče nobene pripombe, vam lahko povem, da bomo 27. aprila ob 15. torej v ponedeljek nadaljevali z našimi sestanki. Veselim se že, da se vidimo takrat. Hvala lepa za udeležbo in tudi za vašo disciplino, da ste se držali predvidenega časa. Hvala lepa tudi tolmačem in vsem našim um, uslužbencem, ki so nam pomagali pri organiziranju tega uspešnega sestanka. Hvala lepa.